Hvala, kolegice in kolegi. Tako, sedaj pa začenjamo z glasovanjem. Prosim torej, če se usedete na svoje mesta, kar precej dolg glasovalni seznam imamo, tako da bomo